was in a good mood. Um, well, that I wouldn't say. Buenos días, Bonjour. Muy buenos días. Good morning, everybody. Espero que el paréntesis de. Torej, dobro jutro vsem skupaj. Upam, da ste se tekom velikonočnih praznikov uspeli nekoliko pobrati, da so vsi kolegi, vsi člani, vse članice odbora Libe preživeli prijetne praznike in da ste vsi pripravljeni na delo. Pred nami je zelo natrpen dnevni red, kot običajno mimo grede in seveda računam na vas, da bomo z vašo pomočjo uspeli predelati vse točke na dnevnem redu. No, prva točka je sprejetje dnevnega reda. In eh, rad bi vas samo upozoril, da imamo pod točko 8 mnenje gospe Kenge Gal o institucionalnih vidikih pristopa EU k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Torej, to točko bomo predstavili, kajti poročevalka danes ni prisotna. Enako velja tudi za točko 19 na dnevnem redu. in sicer razširitev področja uporabe direktiv 2309ES. E Klod Mora je še tukaj poročevalec. Če se s tem strinjate, potem je dnevni red sprejet. Sporočilo predsednika danes ni in to pomeni, da gremo lahko kar takoj naprej na sprejetje zapisnikov z prejšnjih sej. Če ni pripomp, točki 3, oziroma če ne boste priglasili pripomb do konca današnjega eh, zasedanja, potem bodo zapisniki s tem tudi uradno sprejeti. Tako, to pomeni, da gremo lahko kar naprej na točko 4, vzpostavitev mreže uradnik, uradnikov za zvezo za priseljevanje. De Creación de funcionarios de enlace. El objetivo es la presentación de la. Torej, gre za poročilo o vzpostavitvi mreže uradnikov za zveze za področje priseljevanja. Poročevalec je gospod eh, Diaz de Mera. Tukaj tudi gospod eh, Bradley, predstavnik pravne službe Evropskega parlamenta. tako da predn bi dali besedo poročevalcu gospodu Diatemeri, bi morda bilo koristno, če bi najprej slišali stališče pravne službe. Gospod Bradley, ste tu? Ste, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. V pismu z dne 5. marca zastavljate vprašanje, ki je nečka enostavno. Strana pogodba in pa pravna praksa sodišča ne ponujajo ravno veliko, ne ponujata ravno veliko pametnih usmeritev. Uporabite terminologijo nezakonito priseljevanje mm, za razliko od eh, drugih oblik priseljevanja, ki so nekoliko manj eh, moralno kontroverzne. Skratka, to področje oziroma ta terminologija vsaj v nekaterih eh, jezikovnih različicah ni spremenjena, v nekaterih pa je. E, tudi po teh spremembah terminologija še vedno ni harmonizirana v vseh jezikovnih različicah, e, vsaj kar zadeva relevantne določbe. Zato si najprej pogledamo angliško različico. Termin illegal immigration, torej nezakonito priseljevanje, se uporablja v dveh določbah člena 97 pogodbe o delovanju EU, ki predstavlja tudi pravno podlago za predlagano uredbo poročevalca Demere. Člen 79.1 nasplošno določa cilje politike preseljevanja EU, vključno s preprečevanjem in ukrepi za boj proti nezakonitemu preseljevanju in trgovanju z ljudmi. Enaka terminologija se potem uporablja tudi v členu 79.2, kjer je govora o konkretnih ukrepih, ki jih lahko zakonodajalec na tem področju uporabi, vključno v odstavku C z ukrepi z področja nezakonitega preseljevanja in nedovoljenega bivanja. Po našem mnenju termin nezakonito preseljevanje illegal immigration v prvi določbi 79.1 pomeni generično obliko, ki pokriva vse oblike nezakonitega preseljevanja, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov ni eh, skladno z določbami o zakonitem preseljevanju. Tako da imamo več možnosti, da se tujci znašajo, znajdejo v nezakonitem eh, statusu. Tisti, ki vstopajo nezakonito z uporabo ponarejenih dokumentov, to zajema potem tiste, ki sicer vstopijo zakonito, vendar eh, jim poteče Eh, dovoljenje za bivanje, potem pa so tukaj tudi tisti, ki se jim zavrne prošnja za azil. Torej, ta termin nezakonitost se uporablja v vseh jezikovnih različicah, v teh določbah imigracion ilegal v španščini, imigracion ilegal v francoščini, ilegale einwanderung v nemščini in tako naprej in tako dalje. To pa ne velja za člen 97.2c. ta določba razlikuje med dvema različnima oblikama nedovoljene prisotnosti. V angleščini se uporablja termin illegal immigration in unauthorized residence. Vse jezikovne različice pa ne uporabljajo kvalifikatorja illegal, torej nezakonit za priseljevanje. Nekateri uporabljajo tudi prikrito uh, priseljevanje in pa s predpisi neskladno bivanje. Drugi uporabljajo druge kombinacije kvalifikatorjev. Tako da po našem mnenju, ko zakonodajalec sprejema konkretne ukrepe o priseljevanju in bivanju državljanov tretjih držav, lahko uporablja drugačno terminologijo kot tisto, ki je uporabljena v členu 79.2c pod pogojem, da je to jezikovno izvedljivo in da so uporabljeni koncepti tudi ustrezno opredeljeni v zakonodajnih besedilih. Skratka, zakonodajalec se lahko izogne uporabi termina nezakonito preseljevanje, illegal immigration, kadar se to nanaša na eno ali več oblik eh, nezakonitega prebivanja v Evropski uniji strani državno tretjih držav. Po drugi strani, če zakonodajni ukrep uporablja termin illegal immigration, nezakonito preseljevanje v splošnem smislu, v kot teksičina 79.1, pa se nam zdi pametno ostati pri tej terminologiji, kaj ti gre tukaj za načelo pravne gotovosti, ki je kako pomembno na tem področju, ker imamo razlike med eh, jezikovnimi različicami in eh, tudi kar nekaj nedoslednosti, kar zadeva terminologijo. Kot rečeno, vse jezikovne različice člena 79.1 uporabljajo isti termin za illegal immigration, nezakonito priseljevanje v splošnem smislu. Zdaj pa k predlogu spremembe urebe 37.2004. Tukaj se uporablja termin illegal immigration, nezakonito priseljevanje samo enkrat. In sicer, ko je govora o novi različici člena 6 eh, v zvezi z poročili o nezakonitem priseljevanju. Enako velja tudi za člen 1.1, ki razlikuje med nezakonitim priseljevanjem in obradovanjem zakonitega priseljevanja. Po našem mnenju, če uporabljamo nek drug termin kot illegal immigration, nezakonito priseljevanje, v tej uredbi ustvarjamo zmedo in ne vemo, ali to zajema tudi nedovoljeno bivanje. In tukaj je jasna distinkcija v členu 1972.2c. Če torej povzamem, v uredbi 377 ta termin pokriva vse oblike nezakonitega preseljevanja ali illegal immigration in po našem mnenju bi bilo primerno uporabiti generični termin illegal immigration v tem kontekstu. Ostale termine mm, za druge oblike nedovoljenega priseljevanja ali nedovoljenega bivanja pa bi uporabili za druge bolj specifične eh, situacije v bolj specifičnih eh, predpisih. Upam, da sem s tem vsaj nekoliko stvari pojasnil, sem pa pripravljen seveda odgovoriti tudi na vprašanja. Hvala. Thank you, Mr. Bradley. Vamos a escuchar ahora al Hvala lepa, gospod Bradley. Zdaj pa predlagam, da dajemo besedo kar gospodu Dias Demeri. Potem pa bomo odprli razpravo za vprašanja in pripombe tudi za komisijo in predstavnike komisije. Gospod Demera, hvala lepa predsedajoči, hvala lepa tudi gospodu Bradleyju z pravne službe Evropskega parlamenta za odgovor na to naše pismo. Hvala, da ste se potrudili in podali to pravno mnenje v zvezi s tem predlogom. Vprašanje namreč bilo, ali je pravno gledano pravilno, da se uporabi termin nezakonito priseljevanje, illegal immigration ali pa kakšna druga terminologija. Tukaj imamo upravka z nečem, kar gre korak eh, dlje in ni zgolj pravno-formalno vprašanje. Tukaj gre nasplošno, po mojem mnenju, za to, da s tem oblikujemo nekakšen nov glas Evropskega parlamenta, tudi kot ga določa eh, Lizbonska pogodba in ta glas je močnejši in glasnejši. Eh, treba ga je upoštevati in poslušati. In mislim, da ta primer lahko služi kot eh, primer moči in glasnosti glasu Evropskega parlamenta in eh, Evropski svet se je uspel dogovoriti v lepo ure glede tega spremenjenega predloga, kajti morda se jim zdi, da to ni ne vem kako pomembno vprašanje in da vsaj kar se njih tiče, zadevo lahko kaj hitro opravijo. Ampak v parlamentu smo imeli že štiri zasedanja odbora, imeli smo tudi kar nekaj srečen poročevalce s poročevalci v senci, tako da ne gre zgolj za neko uh, postransko vprašanje, ali naj se uporabi termin illegal ali pa irregular immigration. Uh, to velja tako z pravnega vidika, kot tudi. Uh, stališče komisije. In to je tudi konec koncev tisto, kar nas zanima. Namreč, kadar se omenjajo ljudje, posamezniki, ki so v neki nezakoniti situaciji, se uporabljajo drugačni termini. Ampak kot je dejal gospod Bradley, člen 79.1 uporablja termin illegal immigration, nezakonito priseljevanje, ki naj bi zajemal vse oblike eh, priseljevanja, ki iz takšnega ali drugačnega razloga eh, ne izpolnjujejo zahtev veljavnih predpisov. In to je tudi interpretacija, ki je obveljala strani pravne službe. Gospod Bradley omenja tudi člen 79.2 pogodbe kjer je zapisano, da vsaj v tem členu nezakonito priseljevanje konkretneje pomeni posledice nezakonitega vstopa v narekovajih, kar pa je nekaj drugega kot eh, nedovoljeno bivanje. In tukaj gre skoraj da za neko besedno igro, zadeva se zdi zelo, zelo kompleksna, ampak v končni posledici se mi zdi, da je poanta mnenja pravne službe ta, da nasplošno moramo izhajati iz člena 79.1, le v specifičnih primerjih pa se potem eh, uporabljajo drugi termini, ki jih navaja tudi člen 79.2c. Torej, po tem dokaj dolgom uvodu naj zdaj povem, kje mislim, da stojimo očitno je, da bom jaz zdaj ponovno moral eh, o tem spregovoriti s poročevalci v senci. Kaj ti? Kot uh, skoraj vedno, skoraj vedno v takšnih primerih spoštujemo mnenje pravne službe, uh, in treba bo najti ustrezno terminologijo in ustrezna terminologija bo verjetno pomenila, da bomo uporabili eh, oba termina, da bomo morali uporabiti illegal or irregular immigration ali pa illegal or clandestine immigration. Skratka, da upoštevamo to, kar imamo v členu 79, 1 eh, in pa 2 eh, in da upoštevamo tudi razlike, ki jih imamo med jezikovnimi različicami. Tako da dejstvo je, da je tukaj govora o predpisih, eh, ki so različni v posameznih državah. Če se pogledamo najnovejšo zakonodajo z tega področja, je to nedvomno zakonodaja, ki je bila sprejeta v Španiji in sicer novembra. Kot nekateri poročevalci v senci vedo, sem si vzel čas in sem predelal ta španski zakon, sem pregledal, kakšne termini se uporabljajo, eh, se pravi, ali se uporablja termin irregular ali illegal. In eh, rezultat je kar presenetljiv. Oba termina se uporabljata v španski zakonodaji, tako irregular kot uh, illegal. Nekoliko bolj pogosto celo se uporablja termin irregular. Tako da očitno je, da je to zadeva, ki ni rešena. Mi bomo zdaj to skušali rešiti, z kar se da veliko uh, domišljije. Jasno pa je, da je naše stališče to, da bi raje uporabili termin irregular namesto illegal. No, če grem zdaj še naprej na druga vprašanja, ki so še odprta. Poročevalci v senci in pa avtorji amandmajev so pripravili skupaj 24 amandmajev, o teh smo govorili kar podrobno. Tu pred seboj imam tudi osnutek, ki vsebuje nekakšen seznam tistih amadmajev, ki so zame spremljivi in tistih, ki niso. Seveda se lahko pojavijo še določene komentarje, določena vprašanja in sam sem vsekakor pripravljen sodelovati na morebitnih kompromisnih rešitvah in morda bi bilo zanimivo, če bi poleg eh, mnenja komisije zdaj slišali tudi nekakšno splošno načelno stališče odbora 17. Eh, in 28. Hvala, gospod Demera. V imenu komisije, gospod Tobu, želite besedo, ne? Eh, predstavnik komisije? Ja, izvolite. Dobro jutro, hvala predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem pravni službi za stališče. Kar zadeva vprašanje pravne gotovosti, tudi mi menimo, da bi bilo bolje uporabiti zgolj generični termin illegal immigration, nezakonito priseljevanje, da se na ta način izognemo zmedenju. Zato smo tudi mi mnenja, da je bolje uporabiti generični termin illegal immigration. Hvala. Señor Burgos. Gracias, señor presidente. Gospod Burgos. Hvala lepa. Eh, v svetu smo že pred nekaj časa obravnavali predlog komisije in smo tudi naklonjeni temu eh, stališču. Nekaj manjših sprememb je bilo, ampak eh, nič vsebinskega. Po našem mnenju bomo na ta način okrepili sodelovanje med uradniki za zvezo za priseljevanje. In mislimo, da gre tukaj za pomemben korak naprej, tako da v svetu vlada pod, splošna podpora za predlog komisije in rad bi tako eh, s parlamentom čim prej pregledal morebitne predloge amandmajev. Prav tako se zahvaljujem pravne službe Evropskega parlamenta za to poročilo, seveda bomo upravili ustrezno analizo v svetu, ampak eh, takole na prvi pogled se zdi, da je to mnenje kar dobro utemeljeno. Hvala lepa, gospa Keller. Hvala lepa. Tudi mene veseli, da nam je pravna služba podala mnenje. Menim pa tudi, da je mnenje pravne službe mnenje, ki je pač pravno po naravi. Mi pa smo politični odbor in zato mi jih ne moramo upoštevati tudi politične stališče. In kaj pomeni illegal, nezakonito, z političnega vidika je bolj tisto vprašanje, s katerim se moramo mi obadati, kot pa zgolj vprašanje, kaj je pravno gledano pravi termin. Mislim, da moramo razlikovati med ljudmi, ki vstopajo nezakonito in ljudmi, ki so sicer nezakonito vstopili na uh, ozemlje EU, vendar jim je potekel čas za zakonito bivanje. Nezakonito pomeni, da nekdo stori kaznivo dejanje in ne vem, kako nekdo lahko samo s svojim obstajanjem v stanju, ker eh, stori kaznivo dejanje. Tako da mislim, da moramo razlikovati med temi različnimi situacijami in da moramo sprejeti politično odločitev, odločitev, ki temelji tudi na naših političnih eh, stališčih in zato bi naši skupini bil veliko ljubši termin irregular kot pa illegal. Hvala lepa. Hvala. Gospod Brons. Torej, tukaj je v bistvu zapisano, da nezakonito stanje lahko povzročimo na več načinov ali bolj z nezakonitim vstopom, s tem, da nekdo ostane dlje časa kot dovoljeno ali da ostane na ozemlju tudi po zavrnitvi prošnje za azil. Ampak v vsakem primeru gre pač za to, da je nekdo e, prisoten in biva v nasprotju z zakonodajo. Če vzamemo e, za analogijo krajo. Kraja je lahko nekaj, kar sem vzel brez dovoljenja. Lahko sem si nekaj sposodil čisto zakonito, ampak potem eh, to še vedno imam in nisem vrnil v dogovorjenem času. Lahko pa tudi nekaj vzamem in potem za to vprašam in potem, ko mi rečejo ne, ne moreš tega imeti, eh, še vedno zadevo obdržim zase. Ampak v vsakem primeru je to pač kraja. Ne pravim, da je nezakonito preseljevanje v isti kategoriji, ampak mislim, da analogija zdrži tukaj razmislek o tem, da naj bi se tukaj nekoliko omejili zgolj zaradi jezikovnih razlikov, je nekaj, kar mislim, da bi George Orwell eh, označil za nadziranje eh, misli, ko začenjamo ljudem nadzirati eh, jezik in izražanje in usmeriti jezik in izražanje, usmerimo tudi njihovo razmišljanje in mislim, da če želimo tukaj svobodno razmišljati, moramo izbirati tudi lastno terminologijo in lasten jezik. Hvala. Hvala, gospod Busotil. Hvala, predsedujoči. Najprej bi prosil za kopijo tega pravnega mnenja pravne službe. Če obstaja nek eh, pisni dokument, bi vsekakor si želel to argumentacijo prebrati črno na belem. Na podlagi slišanega strani pravne službe mislim, da imamo tukaj nekakšno dvojno razpravo. Eno je pravna razprava, drugo pa je politična razprava. In mislim, da na podlagi eh, slišanega strani gospoda Bradleya, z pravnega vidika ni nikakršnega vprašanja in je jasno, da bi morali uporabljati termin illegal. Z političnega vidika pa si pogosto zastavljamo vprašanje, ali je politično korektno uporabljati termin illegal ali pa naj bi morda uporabljali mehkejšo v narekovajih različico, irregular. To je zelo politična razprava. In mislim, gospod Diaz de Mera, da moramo jasno razlikovati med politično razpravo na eni strani in pravno razpravo na drugi strani. Z političnega vidika se bomo morda odločili, da je politično nekorektno uporabiti besedo illegal, nezakonito. E, to, kar nam pravna služba pravi, je, da Lizbonska pogodba in e, naš predlog politično nekorekten. Prav, ampak e, ima, to je pač pravni dokument, tega ne moremo spremeniti in pravno gledano beseda je zakonita in zato mislim, da bi se morali držati termina illegal, nezakonito preseljevanje, kajti če tudi mislimo, da ima politična razprava lahko tudi eh, določene posledice, vendar ne moremo spremenjati vsebine ustanovne pogodbe. In če zdaj spremenimo, besedo illegal v nekaj drugega, da bo zadeva politično korektna, čeprav imamo to besedo že v ustanovni pogodbi, pa mislim, da bomo ustvarili samo zmedo, kot je pravna služba jasno povedala. Upoštevajoč vse to, bi se kar pozval poročevalca, naj se drži pravno ustvarjenega termina, torej illegal immigration, ker ne moremo spreminjati določb ustanovnih pogodb in se moramo tega pač držati. Poleg tega se zdi, da je tudi komisija naklonjena temu, da še naprej uporabljamo termin illegal, čeprav le kot generični termin in tudi svet se zdi naklonjen temu. Tako da ne vidim nobenega razloga, zakaj bi morali mi ubirati neko drugačno pot. Hvala. Thank you. Madame Guillaume. Hvala lepa, gospa Gijom. Hvala čisto na hitro. Najprej hvala lepa, gospodu Diaz de Veri. Uh, za ta dialog, ki ga je sprožil z poročevalci v Senci. Tudi sama sem ena od teh. In eh, kar mi je padlo v oči pri teh različnih predlogih, je, da je tudi glede tega vprašanja parlament v položaju, da brani svoje stališče. No, slišala sem stališče pravne službe, tudi stališča kolegov in nadaljevanje razprave v zvezi z terminologijo, bi bilo koristno in hvala gospodu Diotemeri, da je to tudi predlagal, kaj ti pravne definicije imajo seveda eh, tudi določene politične perspektive, oziroma je pošt, treba poštevati politične eh, razsežnosti teh, eh, te terminologije in sama mislim, da ta terminologija ni ravno najbolj neutralna, predvsem, kot je dejala gospa Keller, eh, se sprašujem glede uporabe irregular, ki se mi zdi morda nekoliko bolj primerna beseda glede na okoličine, ampak eh, razpravo bomo še imeli in takrat bomo šli morda nekoliko bolj poglobljeno v ta vprašanja. Mi smo govorili o amandmajih, ne vem, kdaj naj bi to storili, ali zdaj in tu, če je to primerno ali mm, kdaj drugič. Sem pa vsekakor ena tistih, ki je predložila amandmaje, ki gredo korak dlje in eh, na podlagi teh manjmajev bi naložili tem uradnikom za zveze še nekaj drugih funkcij. Gre torej za vprašanje, kako se lotiti teh manjmajev in kako spoštovati pravno podlago, ki je bila predlagana. No in še zadnja stvar s tem v zvezi. Razumem, da je ta predlog edini predlog, glede katerega se lahko tukaj izražamo. Vendar lepa mislim, da velja tukaj na nek način tudi upoštevati vlogo parlamenta in se treba vprašati, kako bomo v prihodnosti uspeli podajati predloge sprememb tudi mm, nekoliko, ki bojo šli nekoliko dlje kot zgolj tisto, kar nam je bilo ponujeno. Upam, da sem eh, razumljivo to povedala. Gospod Lambrinidis, hvala lepa, predsedujoči. Zdi se mi, da se tukaj sproža zelo zanimiva, ampak tudi zelo nevarna semantična razprava in temu mislim, da bi se veljalo izogniti. Eh, s Simonom se strinjam, da je sicer tukaj govora o nezakonitem priseljevanju in ne moti me tudi splošna omemba nezakonitega priseljevanja. Me pa moti nekakšna označba nezakonitih ljudi. In nekega priseljenca nikoli ne bi označil za nezakonitega. Nimamo nezakonitih oseb. Morda nekdo nezakonito vstopi, ja, ja, ampak ta odbor se že vrsto let izogiba besedi illegal, torej nezakonit, v zvezi z ljudmi kot takšnimi, potem uh, upam, da bomo v tem poročilu lahko obdržali tudi ta naš prvotni instinkt, da se držimo političnega termina irregular. Eh, zdaj, če bi kje omenili tudi illegal migration, nezakonito priseljevanje, ja, ampak eh, nezakoniti priseljenci, to pa mislim, da bo povzročilo samo hudo razpravo brez kakršnakoli razloga in to bo zgolj semantična zgodba, ki je sicer zelo pomembna v tem kontekstu, ampak je vsebina pomembnejša. Hvala lepa. Thank you. Creo que podemos regresar al. Hvala. Mislim, da besedo lahko predamo poročevalcu, da bo potegnil zaključke, potem, ko je prisluhnil kolegom in da bo predlagal, kako naprej. Hvala, gospod predsedujoči. In hvala svetu in tudi komisiji. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so podali svoj prispevek in zahvaljujem se jim za njihove prispevke, ki seveda obogatujejo, obogatijo razpravo. In sedaj pa bi želel povedati, da sem še naprej pripravljen se pogovarjati in se pogajati. Želel pa bi določiti nek časovni rok k tem pogajanjem. Po mojem mnenju bi to bilo lahko 27. in 28. april. Takrat bi skušali oceniti naš dogovor in oceniti tudi razhajajoča mnenja glede tega poročila. Obenem bi morali storiti tudi kaj v političnih skupinah. Govoriti bi morali o političnem in semantični razpravi, torej o celotnem političnem vidiku. Um, poleg osebnih mnen, ki so seveda zelo pomembna, moram povedati, da se leta morajo podrediti in tukaj bi se sedaj želel odpreti nek neko klepaj, torej morajo se podrediti mnenju politične skupine. Zaradi tega bi predvsem želel imeti politično razpravo v okviru moje skupine, da bi videl, če je boljša, eh, torej boljši izraz, ki ga je predlagala pravna služba ali pa bi raje imeli politični izraz, to bi bilo irregular torej nedovoljeno priseljevanje ali celo prikrito clandestine. Kajti tukaj smo pred političnim vprašanjem. O tem se je treba pogovarjati in treba se odločati o tem znotraj političnih skupin. O vsebini bi želel dodati naslednje. Zahvaljujem se Sibil za njene predloge sprememb, ki so utemeljeni in smiselni. Edini razlog za zavrnitev nekaterih predlogov sprememb, je to, kar je povedala sama. In sicer ne moremo popravljati, amendirati tega, kar ni mogoče popraviti. glede na predlog, ki ga proučujemo. Morda pa bomo, bo to v bodoče mogoče. Torej, če zaključim, bi komisijo želel prositi, da se nasplošno izreče o ostalih predlogih sprememb. Kaj ti pomembno je, da bi slišali mnenje komisije o predlogih sprememb našega odbora in zato bi prosil, da se izreče o predlogih sprememb, o vseh tistih predlogih sprememb, ki niso povezani z eh, termini nezakonito, nedovoljeno ali prikrito. Hvala, gospod predsedujoči, to bi bilo vse. Hvala, gospod Dias Demera. Menim, da bi bilo sedaj dobro opozoriti, na to, da mnenje gospoda Bradlija, da je bilo mnenje gospoda Bradlija razdeljeno, torej da ste ga prejeli oziroma vam je na voljo. In tako bi lahko obravnavali termine, ki jih je predlagala komisija. Torej, pravni, glede pravnega koncepta nezagonitega oziroma nedovoljenega priseljevanja v smislu Lizbonske pogodbe. Potem glede hm, datuma, ki ga je predlagal gospod Demera, torej določili bomo 28. in 29. april, pravi gospod predsedujoči, in sprejemamo tudi predlog, da bi sprožili politično razpravo v političnih skupinah. Sedaj pa prehajamo na točko 5 dnevnega reda ki zadeva sporozum med Evropsko unijo in Islandijo ter Norveško o uporabi nekaterih določb sklepov sveta. glede boja proti terorizmu in čezmejnega kriminala.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 Torej, govorili smo o sklepu sveta glede um, izmenjave izvajanja in mislimo, da poleg prezentacije glavnega, glavnih delov dogovora in stanja glede izvajanja sklepa, da bi vse to z veseljem slišali. In zato najprej predajam besedo poročevalcu. Torej, ne, najprej se popravlja predsedujoči, bi želel slišati mnenje komisije, potem pa še mnenje gospoda Bozutila. Torej, najprej predstavnik uh, Evropske komisije, gospod Foli, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala in dobro jutro vsem skupaj. Ta sporazum je pomemben in odraža odnose med nami in Norveško ter Islandijo. V komisiji upamo, da bo parlament eh, pristal, sprejel in podprl torej ta sporazum. Na kratko. Eh, tesni odnosi med Evropsko unijo in tema dvema državama temelijo na um, sporazumu o ekonomskem sodelovanju in to pomeni, da Norveška in Islandija sta izvajata direktivo 95-46, eh, to izmenjavi podatkov, sta tudi članici šengerskega prostora in seveda eh, izvajata šengenska pravila, tudi sodelovanje na področju policije, šengenski sistem, potem um, izmenjava podatkov za vizo, ravno tako sodelujete pri, uh, pri Frontexu in pri nadzoru zunanjih mej, kajti njihove zunanje meje so tudi naše zunanje meje. Kot poslo, posledica eh, njihove pridružitve v šengenski sistem sta obe državi uh, sprejeli v nacionalno zakonodajo določbe tako imenovane švedskega okvirnega sklepa in instrument o varovanju podatkov, ki um, izhaja iz starega tretjega stebra. Ravno tako ima ta sporazum s Sepolom, Eurojustom in Europolom in imajo uradnika, imata uradnike za zvezo v Europolu. Uh, Norveška ima tudi javnega tožilca, ki sodi, so, sodeluje z Eurojustom. Ravno tako sodelujeta pri Eurodaku in v Dublinskem sistemu. Oba sta uh, obesta članici Sveta Evropa, Evrope ter izvajate konvencijo o človekovih pravicah ter konvencijo o varovanju osebnih podatkov ter uh, priporočilo 18.7 o varovanju osebnih podatkov na področju policije. Ravno tako uh, izvajata vse zahteve v zvezi z izmenjavo podatkov eh, v skladu z prunskimi sklepi. Obe sodelujeta v Schengenu brez pruna in zaradi tega sta manj učinkovite pri boju proti terorizmu kot druge države. Vendar pa zaradi vseh teh razlogov mislimo, da bi lahko vstopili v prunski sistem in upamo, da bosta sposobni to storiti. Potem pa še nekaj besed glede vprašanja predsedujočega o tem, kaj se dogaja v tem prunskem sistemu. Prunski sklepi urejajo izmenjave podatkov uh, med državami eh, z, um, z namenom omejevanja, torej boja proti terorizmu. Uh, eh, izmenujemo se podatke glede prstnih odtisov in glede avtomobilskih tamblic. Od leta 1991 se to izmenjuje in to se bo nadaljevalo do 26.2011, torej da bi začeli z avtomatskim izmenjavo podatkov. In zato, da bi prišlo do te avtomatske izmenjave podatkov, morajo države narediti naslednje. Morajo um, svetu um, prijaviti svoje kontakte točke, potem morajo prijaviti tudi uh, dosjeje glede uh, DNK-jev in izjaviti, da sta sposobni izvajati te instrumenti ter seveda izvajati vse, um, vse zahteve glede um, zašite osebnih podatkov. Preden lahko pride do izmenjave podatke, svet se je uh, enoglasno odločil, da so sta ti državi to storili. Seveda morate še začeti izvajati tehnične zahteve za izmenjavo podatkov, eh, priključiti se morate na razne aplikacije, vendar pa sta tehnično uh, že pripravljeni zlasti za izmenjavo avtomobilskih tablic. Države članice so na tem področju naredili že korak naprej in uh, pripa- pomagajo drugim pri uh, informacijski tehnologiji in izvajajo tudi evalvacijske inspekcijske uh, obiske. Torej, pripravljeni smo jim eh, svetovati glede podatkov za izmenjavo avtomobilskih tablic, DNK in tako dalje. Um, imamo tudi pripravljen, eh, pripravljen mm, vprašalnik in evalvacijska skupina bo obiskala ti države takoj, ko boste začeli izpolnjevati tehnične zahteve. Od današnjega dne naslednji sistemi za avtomatično izmenjavo mnenj so bili uh, torej um, avtorizirani. Uh, večina držav, med drugim tudi Slovenija, kar pa zadeva prstne otese, otise, imamo pet od 27 držav, Avstrija, Španija, š, e, Luksemburg in Slovenija, kar pa zadeva izmenjavo avtomobilskih tablih, sedem od 27, Avstrija, Bel, Belgija, Španija, Luksemburg in Nizozemska. Naslednje države članice pa bodo doživele evalvacijo v drugi polovici leta 20, 2020 DNK Belgija, prstni otese, kongresi Bolgarija in Francija v drugi polovici 2010 in za uh, avtomobilske tablice na, je nedavno prišlo do uh, evalvacije na finskem, bila je uspešna in v drugi polovici svet, uh, leta bo uh, taka evalvacija potekala v Sloveniji, Romuniji in Litvi. To je trenutno stanje sistem začenja delovati dobro in mislimo, da bi ga morali razširiti tudi na Islandijo in na Norveško. To je v njunem interesu, vendar pa tudi v našem interesu, torej da nimamo šibkih členov v šengenskem sistemu. In zato upamo, da bo ta sporazum sprejet in da bo stopil veljavo čim prej. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, sedaj pa bi želeli slišati gospoda Buzutila, ki je poročevalec. Hvala, gospod predsedujoči, in hvala, gospod Fol, za to podrobno predstavitev. Zaradi tega ne bom ničesar dodajal o vsebini tega dosijeja. Želel bi podati samo štiri kratke komentarje. Prvi je naslednji. Vprašati se moramo, ali želimo um, prumske odločitve eh, razširiti tudi na Islandijo in Norveško. To uh, se sprašujemo v tem poročilu. In odgovor, ki ga predlagam, je, da bi morali odgovoriti z da. Da, torej sodelovanju Norveške in Islandije v prumski konvenciji. Ali so pravila zlasti glede izmenjave osebnih podatkov drugačne od teh, kar se nanaša na nas. Moje sam razumem, vendar pa bi želel potrditi od komisije, da gre za ista pravila in iste dožnosti, ki se nanašajo že na nas. Torej vsebinsko ni nobenih razlik, če sam prav razumem torej ni nobenih razlik za Norveško in Islandijo. Tretjič, ali je v našem interesu, strateškem interesu, da sprejmemo Norveško in Islandijo v prumske sklepe? Mislim, da je to v našem interesu, kaj ti, če sodelujemo z njimi v boju proti terorizmu, S tem pomagamo tema državama in pomagamo tudi varnostnim interesom nas in naših državljanov. In ob koncu, tukaj bi pa želel slišati mnenje komisije, ali sta Norveška in Islandija tehnično pripravljena, ali so. Mm, ali sta pripravljeni se pridružiti prvi? In gospod Fol nam je tukaj nekaj povedal, vendar pa bi želel, uh, da potrdi uh, torej da sta ti dve državi tehnično pripravljeni, da se pridružita prumski, prumskim sklepom. Torej, to so moje vprašanja in um, zelo zadovoljen bi bil, če bi slišal tudi mnenje kolegov. Hvala. Ali kdo želi besedo? uh, predsedstvo, svetu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predsedstvo sveta. Predvsem se zahvaljuje za to podrobno predstavitev, ki jo je podal gospod Foll. In tudi mi potrjujemo trditve poročevalca Buzutila glede pomena tega sporazuma. Svet se soglasno strinja glede tega. So, ta sporazum je nujno potreben in bo dopolnil sliko. sliko šengenskega prostora. s sporazumom z Norveško in Islandijo. Izmenjava podatkov z podpisom sporazuma bo ta izmenjava podatkov pomenila nekaj zelo koristnega. Gospod Buzutil je spraševal o tehnični pripravljenosti Islandije in Norveške za izmenjavo podatkov. To sta dve povezani stvari. Torej, eh, tehnične zahteve, če še ni sporazuma, je lahko tvegano. Glede na stanje pri zaščiti podatkov, tukaj obstaja odlična organiziranost pri, v, na Norveškem in na Islandiji. Vendar pa je treba začeti z evalvacijo in s tehničnim svetovanjem, ki nam bo omogočila evalvacija, ko bo ta sporazum stopil v veljavo. Hvala. Hvala. Še kdo želi besedo? Gospod Buzutil, bi želeli kaj dodati? Ne? Ali gospod Fol bi želel nekaj dodati? Želel bi odgovoriti na obe vaši vprašanje in odgovor je da. Seveda se strinjam s tem, kar je povedal predstavnik sveta. Ob, imamo sistem evalvacije, ki poteka, vendar pa V primeru teh držav menimo, da sta obe pripravljeni sprejeti zahteve, ki so enake kot so zahteve za nas in šengenski sistem bo postal močnejši, ko se bosta ti dve državi pridružili. Hvala. Hvala. Mislim, da je to to torej. Nadaljujemo s točko 6 dnevnega reda. Gre za sporazum med Evropsko unijo in ZDA o obdelavi in prenosu podatkov o finančnih sporočilih iz Evropske unije v Združene države za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Cilj te razprave je izmenjati mnenja o novem sporazumu. Koordinatorji Libe so bili obveščeni 24. marca strani komisije o novem osnutku mandata za dolgoročni eh, sporazum med EU in ZDA na tem področju. Besedilo tega sporazuma je eh, pod oznako zaupnosti, lahko ga preberejo eh, člani Libe v posebni sobi Evropskega parlamenta, ki je namenjata zaupnim dokumentom predstavnika komisije. Prosimo, da nam pove nekaj o tem, kakšno je trenutno stanje v zvezi z novim krogom pogajanj. Predstavnik sveta nam bo tudi povedal nekaj besed o prvih odzivih. Nekaj pomislekov je bilo izrečenih, ampak najprej bi želel prositi poročevalko gospo Žanin Enis Plašer, naj nam na kratko predstavi to vprašanje. Ženin, eh, prosim. Eh, Hvala lepa. Te zadnje dni eh, počitnic oziroma te zadnje proste dni sem uporabila za to, da sem stvari dodelala in vsega, Lahko rečem, da je moje stališče do osnutka komisije iz 24. marca pozitivno. Razmislila sem o tem mandatu, ampak vseeno naj rečem, da sem nekoliko razočarana zato, ker komisija vsaj ja, eh, javno ni poskušala najti eh, alternative. Na prvi pogled izgleda, da je s tem eh, osnutkom vse v redu, da izpolnjuje določene zahteve Evropskega parlamenta. Ampak meni se vseeno zdi, da stvar stvar ostaja precej površna. Kmalo bi moral ta mandat začeti veljati, dotika se določenih stvari, ampak ne vsebuje eh, določb, ki bi eh, določena vprašanja urejala dolgoročno. Tu je nekaj problemov. Eh, recimo, tisti del, ki govori o vzajemni sodni pomoči, E, in področje informacij je zelo široko. In e, govori se o informacijah, ki se uporabljajo za, e, post, za analize a posteriori. In tu so vprašanja v zvezi s temi informacijami, na katere je treba najti rešitev in sicer od komisije in sveta. Komisijo sprašujem, ali bo komisija poskušala najti alternative za ta sporazum, ali sedaj ali pozneje v okviru eh, paralelnih pristopov, kaj ti to vprašanje je tesno povezano z drugim vprašanjem, se pravi z vprašanjem, ali se bodo podatki prenašali kar vsi skupaj. Se pravi, če ponovim, v tem mandatu so določena odprta vprašanja, kot je naprimer vprašanja dostopa do podatkov. In eh, katere so pravice, ki jih bodo imeli američani, katere so pravice, ki eh, jih bodo imeli evropejci. Eh, Tu ni jasno, vem, da gre tu za osnutek mandata, ampak želela bi slišati zelo konkretne odgovore od komisije in od sveta o teh eh, političnih vprašanjih, ki so povezana z tem mandatom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Henis Plašart, se opravičujem, ampak uradno so me obvestili, da imate danes rojstni dan. Zato vas prosim, da sprejmete naše najboljše želje za vaš rojstni dan. Vse najboljše. We'll Gospod Fall. Najlepša hvala in uh, eh, žalim vse najboljše tudi v imenu komisije. Takole. Kot ste čisto prav povedali, to predstavlja začetek procesa. Prav gotovo to ni dokončni dogovor, ampak gre za eh, predlog komisije, da se začnejo pogajanja s svetom. Svet se o tem še ni pogovarjal in sedaj niti ne vemo točno, v katerem okviru se bomo pogajali. Niti ne vemo, kakšen bo končni rezultat, seveda, kaj ti treba je vedno imeti dva, če se želimo pogajati, ampak doslej eh, še nismo sedli za skupno mizo z ameriškimi prijatelji, da bi se z njimi eh, pogajali. In stvar ne bo lahka. Ne bo lahka, zato ker gre za zelo kompleksno eh, pravno, politično in eh, gospodarsko eh, vprašanje oziroma za več vprašanj. In eh, zelo pozorno smo poslušali to, kar eh, je mm, govoril parlament, pozorno smo poslušali tudi spoštovano poročevalko. In zato smo sprejeli nekaj, kar se nam je zdelo, da je eh, ambiciozni nabor smernic za pogajanje, kajti v tem primeru so varovalke za varovanje podatkov še močnejše, kot pa so bile tiste, ki so bile vključene v prejšnji eh, predlog dogovora, ki ni doživel podpore. In lahko samo predpostavljam, da bo komisija verjetno imela kar precej težav v teh pogajanjih. Ampak vsi smo slišali demokratični glas te hiše in zato, in zato se v to spuščamo trdno odločeni, da bomo spogajali eh, sporazum, ki bo zagotavljal večjo raven varovanja eh, podatkov, osebnih podatkov evropejcev. Torej, pravice učinkovitega administ, eh, administrativne in sodne eh, pritožbe, ki jih mora ta eh, sporazum določati, potem so to pravice dostopa do eh, popravka in pa eh, črtanja oziroma brisanja podatkov. To mora biti vključeno v sporazum. Mora eh, zagotavljati tudi večjo transparentnost procesa revizije. Eh, to mora biti zagotovljeno poleg rednega poročanja komisije parlamentu. Komisija bo morala poročati o e, količini, o vsego sporočil, ki se bodo obdelano, potem o e, izpeljanih informacijah, e, o e, število primerov FDP-ja, ki se uporabljajo za e, namene boja proti terorizmom. Poleg tega mora. E, eh, sodni organ potrje, potrjevati podatke. Novi eh, mandat govori samo o izbranih informacijah, ki, se jih, bo, eh, ki jih bo mogoče eh, izmenjavati z tretjimi državami. Ne eh, govori o tem, da bi vse podatke, kar morali pošiljati. Potem so tu še druge eh, varovalke in omejitve ki izhajajo iz okvirnega sklepa o boju proti terorizmu. To tem prepoved eh, tako imenovanega kopanja podatkov data eh, mining, eh, razen če ne obstaja predobstoječi razlog oziroma utemeljen sum za možnost terorizma. In potem je tudi predvidena možnost, da EU odpove eh, sporazum, če ugotovi, da je prišlo do kršitve pravil, ki urejajo varovanje podatkov. Sedaj upamo, da bodo stvari potekale hitro. Upamo, da bo svet 22. in 23. aprila lahko sprejel in potrdil mandat. Nismo prepričani, da se bo to res zgodilo, ampak upamo, da bo do tega prišlo. In če se bo to zgodilo, bomo s pogajanji lahko začeli v začetku maja. Potem pa bomo poskusili, da stvar spravimo skozi do konca junija. Vesta čas bomo Evropski parlament stalno informirali in informirali. Eh, imeli bomo redne sestanke z poročevalci, z poročevalci o senci, s koordinatorji Libe in eh, informirali vas bomo na vsak eh, drug način, ki se vam bo zdel primeren. In upamo, da bo to recipročno tudi med našima dvema institucijama, kajti to je bistvenega pomena. Takšen način dela je bistvenega pomena za to, da se odpravijo vsakršni možni nesporazumi. Na podlagi prejšnjih razprav o SWIFT-u smo, eh, smo eh, ugotovili, da so. Eh, da, eh, smo sedaj že dobili sodni nalog. Ne, eh, tu gre za podatke, ki niso samo na evropskih strežnikih, ampak bodo zadržali pod, podatke eh, ki so jih zahtevali, ampak ti, eh, ki še niso bili prenešeni in ki so na evropskih strežnikih. Tako razumemo trenutno eh, situacijo. V odziv eh, na vaše konkretno vprašanje, in to je občutljivo vprašanje, to pa je vzajemna pravna pomoč oziroma sporazum o vzajemni pravni pomoči. Ali je to najboljši oziroma edini način, kako organizirati ta sistem? Oziroma ali bi bilo mogoče razmišljati o alternativnih sistemih. V tem trenutku vsaj kratkoročno ne vidimo nobene eh, alternativne možnosti, ampak na to vprašanje bomo mislili zlasti takrat, ko se poda, eh, podatki zadržujejo in ko gre za Eh, tiste podatke, ki se bodo prenašale in na katere to vprašanje vpliva. Ampak tu gre na bolj splošno vprašanje, gre za eh, pravni okvir in prav gotovo bo to pomemben element razprav v svetu. Naj ponovim, težko bi govorili o kakšnem praktičnem alternativnem sistemu. Gre za različico sistema vzajemne pravne pomoči in zato smo se toliko let pogovarjali, pogajali in na koncu ratificirali eh, sporazum o vzajemni pravni pomoči za ZDA. In zato se nam to zdi najprimernejši način dela tudi vnaprej. Imamo pravno podlago za to. Bomo pa razmislili o, o alternativah. Svet eh, nas je prosil za to, predsedstvo sveta in, eh, če prav razumem, tudi vi eh, želite, da razmislimo o alternativah. To bomo naredili na odprt način. In želimo, da bi sistem imel ustrezne varovalke, istočasno pa je treba zagotoviti prenos e, potrebnih podatkov za boj proti terorizmu. Z upanjem stopamo v ta pogajanja, veliko dela moramo še opraviti. Upamo, da bodo vse tri institucije, se pravi komisija, parlament in svet, eh, sodelovali med seboj. Med seboj si moramo izmenjavati informacije, mi vam bomo poročali in še preveč dobro se zavedamo, da so varovalke eh, v zvezi z eh, varovanjem podatkom še močnejše kot v prejšnjem sporazumu. Vemo, da je to treba narediti, to bomo naredili in. Kot sem rekel, bomo v bodočih pogajanjih naredili vse, kar je treba. Eh, ravno tako vas bomo v celoti obveščali o napredku, pa tudi o težavah, če bo do njih prišlo v postopku pogajanj. Imamo pa skupni cilj in to je, da ta sistem postavimo na varno eh, pravno podlago. In naš cilj je tudi. Eh, prepričati evropejce o tem, da so njihovi podatki ustrežno zaščiteni, istočasno pa, da je narejeno vse za boj proti terorizmu. To je v našem interesu in tudi v interesu ZDA. You, Hvala lepa, gospod Fall. Gospod Kirkop. Chairman, um... Gospod predsednik. Sednik. Dovolite, da dodam nekaj k temu, kar je povedal gospod Fol. Jaz nisem razočaran, tako kot je poročevalka v zvezi s tem, kaj ti mislim, da smo bili priča precejšnjemu napredku Ta napredek mogoče ni samo povezan z besedilom, ampak gre za ogromen napredek, eh, do katerega je prišlo v odnosih med institucijami. Če nič drugega, je to sodelovanje vsaj potrdilo stališče Evropskega parlamenta in upam, da se bo to tudi nadaljevalo in eh, eh, da bo tako sodelovanje potekalo tudi v času pogajanj. Evropski parlament je imel veliko pomislekov, ti so bili upoštevani. In kot je gospod Fol ravno kar povedal, smo sedaj v prvih fazah pogajanja, v bistvu je sedaj izhodišče, saj govorimo šele o mandatu, ne pa o končnem besedilo. In eh, mislim, da bodo. Eh, pomisleki, ki jih bodo poročevalci imeli, eh, predmet razprave v prihodnje. Kaj ti Evropski parlament želi biti obveščeno vsem. Vendar je pa tu še eno vprašanje, ki ga želim postaviti, to je pa vprašanje časovnega akvira. Gospod Fol je ravno govoril o tem, da mora svet sprejeti mandat. In resnično upam, da svet bo sprejel ta mandat, kajti omenjeno je bilo, da je nekaj pomislekov, gospod predsedojoči, omenili ste, da ima svet nekaj uh, pomislekov, ampak moramo uh, določiti. Eh, datume. In prej, eh, kot to naredimo, bolje to bo za varnost naših državljanov. Edina stvar, ki jo želim povedati, pa je ta. Upam, da bomo še naprej imeli nekoliko drugačen pristop Eh, pri eh, sporazumu SWIFT, kot smo ga imeli pri drugih sporazumov, kot je PNR. Kot sem že večkrat rekel, pa to so rekli tudi drugi. Zelo pomembno je vedeti naslednje. Čeprav obstajajo določene podobnosti v zvezi z uporabo podatkov in tako naprej, eh, so eh, to različne stvari. In zato moramo eh, ta vprašanja tudi ustrezno obravnavati. In ravno zato je eh, tako pomembno to eh, sodelovanje z drugimi institucijami. Mi bomo sodelovali, vedeti moramo, da so ta eh, vprašanja sedaj na mizi, so jasna in upam, da jih bomo tudi na zadovoljiv način rešili v nekem razumnem času. Hvala lepa. Hvala lepa. Ähm, Herr Voll, im Mandat äh, sind wir. Hvala lepa, predsedujoči. Tukaj v mandatu imamo tudi še nekaj točk, ki niso popolnoma skladne z mandatom, naprimer individualizacija eh, posredovanja podatkov, namesto da bi jih posredovali eh, v svežnih. Prav tako Menimo, da bi o tem moral odločiti sodnik, ne le zgolj nek upravni organ, o tem, kakšne podatke ne bi posredovali naprej. Na ameriški strani pa je tukaj tudi vprašanje sodnega varstva, ne le možnost pritožbe. Potem je petletno obdobje hrambe podatkov, po mojem mnenju, predolgo in to ne skladno z načeli varovanja podatkov. Še vedno pa je tako, da v bistvu nimamo nobenih dejstev, nobenih dokazov o potrebi po posredovanju bančnih podatkov za boj proti terorizmu. Vem, da je nekaj podatkov že bilo predstavljeno, ampak zame iz teh podatkov ni jasno razvidno, kakšen prispevek so k boju proti terorizmu eh, prispevali ti podatki. In treba se vprašati, ali so ti ukrepi sploh eh, potrebni, kajti to je, po mojem mnenju, bistveno vprašanje pri ocenevanju, ali je ta ukrep sorazmeren. Gre torej za poseg v temeljne pravice državljank in državljanov. In konec koncev ni stvar takšna, da imamo zgolj v parlamentu to vrstne kritične misli in da je zgolj parlament tisti, ki te zadeve izpostavlja. Ne, imamo določene eh, okvirne pogoje, ki so prav tako eh, kršeni. Evropska konvencija o človekovih pravicah, eh, osmi člen, govori o zasebnosti, člena 6 in 13 zadevata potem tudi eh, jamstva oziroma vidike sodnega varstva v primeru kršitev. Tako da mislim, da tukaj moramo stvari še nekoliko razdeliti in izboljšati. Konec koncev je tako, da zdaj že štiri mesece te pravice predstavljajo tudi temeljne eh, pravice v Evropski uniji, to je zavezujoče za nas. In eh, tukaj na tej točki mislim, da se moramo zavedati tudi dejstva, da ima vse skupaj tudi zelo jasne posledice. Kot smo videli, je tudi Nemško zvezdno ustavno sodišče, kar zadeva eh, shranjevanje podatkov o elektronskem prometu. E, kar to zadeva, je tudi Nemško zvezdno ustavno sodišče postavilo zelo, zelo visoke zahteve in pogoje za to vrstno shranjevanje podatkov. Tako da tukaj vidim nevarnost, da se kaj lahko zgodi, da bo morala Nemčija ta mandat zavrniti v svetu, če se bo seveda držala svojega lastnega ustavnega reda. Po mojem mnenju obstajajo jasni ustavno pravni pomisleki in pomisleki omejitve in eh, vi kot komisija mislim, da bi morali delati na tem, da to evropsko ustavno pravno ureditev eh, tudi jasno predstavite ameriški strani, da tukaj obstajajo pač določene omejitve, mimo katerih pač ne gre. Tako da odgovor zelenih v tem trenutku je, da je potrebno vsekakor na mandatu še delati. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Jonathan, kot ti veš, me je v, v preteklosti skrbelo stališče administracije ZDA in pa tudi eh, pogajalske taktike. Skrbelo me je, z drugimi besedami, ali se bo komisija znala odločno postaviti proti eh, tem zahtevam. Ampak moram reči, no, da ti začet, po teh začetnih komentarjih je moj občutek po tem, kaj se je dogajalo sedaj, ta, da obstaja določena dobra volja v uh, administraciji ZDA in to je dokaj presenetljivo glede na to, kaj je bilo v preteklosti. In če boste odločni, mislim, da ne bo preveč odpora na drugi strani, čeprav vem, da bodo še vedno obstajale razlike. Če pa bo do tega prišlo, vam bo pa parlament stal ob strani in vam bo pomagal, da te, razli, eh, te razlike premagate. Imam tri hitra vprašanja. Džanin je to omenila, kar veliko je govorila o tem v bistvu. Eh, ne razumem, kakšno je vaše stališče danes do prenosa eh, podat, podatkov, v, pod, vseh podatkov, brez izbire. Kajti, ali je res, da SWIFT ne more izolirati konkretnih podatkov o e, konkretnih posameznikih, tako kot ste rekli? Ali pa enostavno nočejo tega narediti? Z drugimi besedami, ali je tehnično nemogoče te podatke izolirati ali pa zaradi eh, svoje podjetniške kulture nočejo na ta način sodelovati. Podr če bojo ti podatki kar tako vsi skupaj eh, pošiljani, in izmenjavanje, potem imamo naslednje vprašanje. Kakšne vrste varovalke nameravate predlagati američanom v teh pogajanjih, zato bi, da bi zagotovili, da tak prenos podatkov ne bo prinesel, eh, pripeljal do eh, kopanja podatkov ali drugih eh, kršitev? SWIFT ima določene svoje lastne varovalke in ali bodo te varovalke potem ostale. Potem drugo vprašanje. Postopek sledenja Zakaj ne razmišljate o načinu, kako bi sam SWIFT oziroma določeni eh, organi v Evropi eh, lahko eh, iskali te podatke, tako kot to delajo američani na svoji strani, da jih potem ne bi bilo treba prenašati? Potem, a, a, ali imajo ZDA še zmeraj svoj strežnik? Če sem prav razumel, so oni zaprli svoj strežnik. Eh, strežnik. In če tako, če ga še imajo, kakšne podatke tam hranijo in kakšnih ne. Tretje vprašanje eh, se nanaša na tretje države, ki si jih tudi umenjal. To je moje zadnje vprašanje. Dobro je, da ta sporazum, kot ga opisuješ, zagotavlja, da se bodo samo elementi konkretnih eh, podatkov o posameznikih prenašali v tretje države. Ampak trenutno ni nobena eh, zahteve do ZDA, na noben način se od ZDA ne zahteva, da bi o tem informirali tudi EU. Mislim, da da so po drugi strani američani zelo strogi, ko gre za nas, kako mi pošiljamo te podatke, kaj mi ravnamo z njihovimi podatki. Ampak eh, mi jim pa dajemo proste roke eh, pri tem, kako oni ravnajo s podatki, ki jih dobijo od nas, tudi v zvezi s tretjimi državami. Zakaj je to tako? Zakaj nimamo danes in zahteve? da bi morala Evropska unija potrditi vsak prenos podatkov v tretje države se strani ZDA. Preden pride do tega prenosa. Hvala lepa. Ja, dank, teh... Hvala, predsedujoči. Čisto tehnična pripomba najprej. E, očitno moje slušalke ne delujejo, če mi lahko tehniki to rešijo, ker do zdaj sem uporabljala slušalke gospoda Webra, ko bo tukaj, bo zadeva nekoliko teže, ne pa k vsebini. Dajem prav tistim, ki pravijo, da se ZDA želijo pogajati, to je dobro, prav tako pa dajem gospodu Fowlu prav, da ta pogajanja ne bodo enostavna. In ravno zaradi tega sem mnenja, da bi bilo pametno, če bi imeli zelo konkretna, zelo angažirana stališča ob samem začetku pogajanj. Kajti, če vstopamo že s privarnostjo na kompromis v pogajanja bomo na koncu dosegli prav malo. Ja, bolje je, da imamo jasne zahteve, jasna eh, stališča in zato podpiram tudi to, kar je stavila, izpostavila gospa Plaskert, namreč, da moramo ta mandat kar se da eh, razdeliti. In eh, konkretna vprašanja pa žal v tem mandatu niso razdeljena in zato smo nekoliko razočarani. Sama sem tudi v dvomih, ali je res, da podjetje SWIFT ni sposobno izolirati podatkov. Vsaka banka je sposobna konkretne podatke posameznika uh, izolirati. Mislim, da to ni nek velikanski tehnični problem, ki ga podjetje kot je SWIFT ni sposobno rešiti. In da iz tega razloga masovno prenaša neobdelene podatke z VDA. To mislim, da je bistvo kritike, ki jo je izpostavil Evropski parlament. In ena stvar mora biti jasna. Ko na koncu če na koncu pogajan sporazum ne bo bistveno drugačen od tistega, kar smo že zavrnili, potem se sploh ne moremo po, po, začeti pogajati, ker enkrat smo že zadevo zavrnili iz jasnih razlogov, potem pa bomo zadevo potrdili, ker se bo neka malenko spremenila. Ne. Potem je tukaj še vprašanje prenosa podatkov. Ali moramo res prenašati vse naše podatke z EDA, ali res ni možnosti, da bi zadeve presortirali in izolirali. Uh, kot drugo, če gre zgolj za neke posameznike. In o tem sem poprašala tudi pri finančnem ministrstvu v ZDA v zakladnici, če gre res za konkretne podatke o posameznikih oziroma o posameznih organizacijah, potem nam pri tem pomaga že sporazum o pravni pomoči. To pravi že ZDA. To tudi funkcionira, pravijo, traja nekoliko dlje, prav, ampak zadeva funkcionira. Če torej kljub temu potrebujemo in želimo imeti sistem kot je SWIFT, potem ne gre očitno zgolj za to, da se filtrirajo podatki o posameznikih in tudi to je potrebno razjasniti. Vprašanje eh, časa hrambe, če od tisočih podatkov potrebujem le tri, se vse eno vsi ostali podatki pet let hranijo. Zakaj? Tudi to je treba rešiti. Ali ti podatki potem lahko uh, eh, ostajajo odprti za kakršnokoli obdelavo v naslednjih petih letih ali, ali kako. Tudi to je treba rešiti. Potem tudi posredovanje teh podatkov tretjim državam. Tudi to je uh, problematično. Če tudi gre za to, da smo ugotovili, aha, tukaj pa imamo nekega uh, eh, osubljenca. Kljub temu mislim, da ne moremo kar tako podatkov posredovati katerikoli tej državi. Imamo takšne, imamo drugačne države in tudi tukaj mislim, da bi morali nekoliko pregledati, ali morda potrebujemo določene omejitve. Potem vprašanje pravne gotovosti. Tudi tukaj mislim, da je kar nekaj mm, bistvenih vprašanj, ki jih je potrebno rešiti. Ampak najbolj pomembno se mi zdi vprašanje, da čim manj podatkov posredujemo naprej, kajti eh, na ta način bomo imeli tudi bistveno manj problemov z vprašanjem pravne varnosti, kot pa če še kar naprej posredujemo masovne neobdelene podatke. Hvala, gospa Entfeld. Hvala lepa, predsedujoči. No, po načelu vse je že bilo povedano, ampak ne še strani vseh bom ponovila nekaj stvari, ki so jih povedali predgovorniki, ampak morda nekoliko drugače. Prav tako velja upoštevati določene zaključke, ki bodo imeli vpliv na pogovore o PNR, čeprav gre tukaj za neko drugo pogledanje. Se strinjam z gospodom Kirkhopom. To, kar je dejala tudi gospod Sipel, je bistveno. Gre za vprašanje sorazmernosti. Če nekoliko poenostavim, američani iščejo neko šivanko, mi pa jim tja pošiljamo seno. Uh, in to ni potrebno, to je nesorazmerno. Mislim, da moramo upoštevati, da ne govorimo zgolj o američanih. Če se pogledamo PNR, je vedno več držav, ne le američani, ne le kanačani in avstralci, ampak tudi Koreja, Indija, Saudska Arabija bo zahtevala podatke PNR in verjetno bo enako, kar zadeva finančne podatke. To je nekaj, kar velja upoštevati, ko takole ustvarjamo takšen presedan. Mi smo bili vedno mnenja, da filtriranje potrebnih podatkov, zahtevanih podatkov, ni tehnično izvodljivo in da zato tja pošiljamo neobdelne podatke. Zdaj pa se je izkazalo, da gre v bistvu za denar. Swift pravi, ne, mi tega ne bomo počeli, mi se s tem ne ukvarjamo, ok, prav, je res, prav tako pravijo, da je to zelo drago, ampak jaz mislim, da bi to filtriranje morali opraviti znotraj EU in to je načelo, ki bi moralo veljati za vsakršen prenos podatkov, pa ne gre za finančne, ne gre za podatke PNR, za telekomunikacijske podatke, karkoli. Kaj te gre za vprašanje, ki morda ni stotstotno. 100 enostavno, uh, enako, ampak primerljivo z uh, eh, pušpul konceptom. Kaj ti v bistvu njim dajemo v dostop do naših računalniških rezervacijskih sistemov? Bomo enako storili z uh, finančnimi sistemi. Nam bodo američani dali svoj, svoj dostop? Mislim, da ne. Ili imajo prav. In tudi mi njim ne smemo uh, dajati te možnosti. No in še na zadnje, kar zadeva pogajanja. Ja, sveda bodo ta pogajanja težka, ampak zakaj vedno to ponavljamo? Tukaj v tem primeru so američani tisti, ki to hočejo. In druge države v prihodnje bodo tudi tisti, ki to od nas hočejo. Zakaj mi začnemo s tem, da rečemo, ja, stvar bo težka? Ja, edina naša naloga je, da branimo interese naših državljanov in da ohranimo dobre odnose z našimi državljani prijatelji in zavezniki, ja. Mislim pa, da ne smemo vstopati v ta pogajanja, rekoč, uj, ja, težko bo. Tudi za njih bo težko. In mislim, da je bistveno tukaj vprašanje sorazmernosti. In to mislim, da mora imeti mnogo jasnejšo, jasnejši položaj v pogajalskem mandatu. Hvala, gospa Romero. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, mislim, da gre tukaj za zelo, zelo pomembno razpravo, ampak eh, to se je konec koncev šele začelo tukaj v Evropi. Ta cela razprava o varovanju podatkov je povezana z terorizmom, z organiziranim kriminalom, z vsemi oblikami čezmenjega kriminala in to je razprava, ki se bo seveda morala nadaljevati, ki se bo nadaljevala. V primeru tega novega mandata se v bistvu dotikamo nekaj bolj vsebinskih vprašanj, vendar bo treba še naprej delati na teh vsebinskih vprašanjih, kajti, kot rečeno, to je povezano ne le z vprašanjem PNR, ampak tudi z določenimi drugimi sistemi, ki zahtevajo, da se odpravijo določene garancije, določene jamstva glede varovanja podatkov. Tako da to se mi zdi pomembna razprava. In tukaj gre za kombinacijo svobode na eni strani in uh, varnosti na drugi strani. Tiste države, ki so trpele zaradi terorizma, to gledajo nekoliko drugače kot države, ki niso bile žrtve um, večjih terorističnih napadov. Ne govorimo o nekih izoliranih primerih, ampak o nekih masovnih napadih, kajti to ustvari paniko med eh, prebivalci in vlade pogosto pretiravajo v reakciji na podlagi te panike. In ta panika seveda potem ustvari tudi eh, pripravljenost državljanov na sprejemanje takšnih ukrepov. Skratka, jasno je, da ne moremo ustvariti mehanizmov in programov, če za njih ni neke jasno izkazane, predhodno izkazane potrebe. Ker če se pogledamo vse skupaj, smo prvotno imeli program, katerega namen je bil, pregledovati in potem izbirati določene podatke. In v primeru ZDA to izhaja iz napada na svetovni trgovinski center. In zdaj, če hočemo določen takšen program, je treba omejiti tudi njegovo življenjsko dobo. Konec koncev ni bil ne vem kako uspešen ta program in ne vem, odkot zdaj poanta, da so ZDA, nek globalni policist, ki skuša izslediti vse teroriste na svetu. To je kot da bi rekli, da v bistvu mi ne smemo in ne moremo in ne znamo izvajati lastnih ukrepov. V bistvu nam s tem sporočajo, da mi ne znamo izvajati lastnih ukrepov in da ne znamo vzpostaviti ustreznih, eh, sorazmernih ukrepov za varovanje pred to nevarnostjo. In to je bistvo te razprave, po mojem mnenju. Tako da ja, mi že lahko mislimo, da SWIFT lahko te podatke zbira, izolira in tako naprej, ampak ne, oni so pač podjetje, ki posreduje podatke. To je pač njihova naloga in ni na njih, da sortirajo, pregledujejo, izolirajo te podatke. Tako da mislim, da bo kot prvo treba razmisliti o tem, da program, inštrument, ki se bo tukaj vzpostavil, mora biti sorazmeren zato da se te podatke lahko ustrezno tudi zavaruje. Potem pa se moramo odločiti, na kakšnem področju sploh to počnemo, kakšne nevarnosti preprečujemo. In mislim, da to ne bi smelo potekati v okviru med sebojne pravne pomoči, e, kajti to so preventivni sistemi, gospod Foyle to dobro ve, govori tukaj o preprečevanju terorizma in preprečevanju to jasno pomeni, da je treba pač preiskovati osumljence. In eh, če pričakujete, da bo podjetje kot je Swift to opravilo, to nekako ni mogoče. Tako da mislim, da bi v bistvu morali delovati na podlagi direktive o preprečevanju pranja denarja. Kajti, če pogledamo sistem posredovanja podatkov podjetij, vidimo, da to ne spada v področje te direktive. Bi pa to lahko tja sodilo in v tem primeru bi lahko določili kontekst, okvir, v katerem eh, delujemo, kajti to je konec konca tudi ena od zahtev v direktivi. Eden od elementov tega eh, okvira je seveda tudi varovanje, ustrezno varovanje podatkov. Zdaj, če govorimo o količini sredstev nad 10 tisoč evrov, potem potrebujemo določeno uh, utemeljitev za to. Če se torej borimo proti pranju denarja in skušamo ugotoviti, v kakšnih primerjih gre za financiranje terorističnih dejavnosti, potem eh, potrebujemo jasno okvir. Če pogledamo nacionalne delne skupine, ki delajo na tem področju, vidimo, da delajo predvsem na bolj poenotenih standardih. In treba bo tudi v Evropi spremeniti nekaj stvari, zato da bomo lahko vključili podjetja kot je SWIFT v področju uporabe naše direktive. Ampak treba bo še naprej skušati doseči neke napredek. Kajti, če pogledamo državo kot je naša Španija, smo dosegli napredek eh, ravno zato, ker smo bili priča takšnim masovnim terorističnim napadom. In eh, imamo celo vrsto različnih eh, organov, sodnike, policijo, varnostne eh, agencije in tako naprej. Imamo predstavnike eh, upravnih in finančnih institucij, ki vsi sodelujejo med seboj v boju proti eh, tej nevarnosti. Nimamo pa nekaj podobnega na ravni EU. Vem, da so nekateri menili, da potrebujemo nekakšen recipročen mehanizem znotraj EU za to vrstno sledenje podatkom. To mislim, da bi šlo morda nekoliko predaleč. Še posebej, če ni nekega sorazmernega tveganja. Vem, da obstajajo druge nevarnosti, na ne podlagi katerih se znamo dogovoriti in eh, pridobiti te podatke. Ampak v tem trenutku pač ne vemo, kakšne so stvari in zato moramo predeti odgovornost kot parlament. Hvala, gospod Busuti. Um, Hvala, predsedujoči. Gospod Štraser, eh, poročevalec v Senci v imenu EPP, ni vtegnil priti danes, zato bom jaz pregovoril v njegovem imenu. No, EPP je mnenja, da je jasno, da smo potegnili določene nauke iz tega, kar se je dogajalo v zadnjih tednih in mesecih in zato pozdravljamo dejstvo, da je komisija mnogo bolj pripravljena vključiti nas eh, kot inštitucijo, tako kot smo to pričakovali. Cenimo dejstvo, da je komisarka Malmström prišla k nam takoj, na dan, ko je komisija sprejela pogajalski mandat in to vsekakor je pozitiven razvoj dogodkov. Druga pozitivna plat eh, zgodbe je ta, da smo na splošno mnenje, da smo na pravi poti, tudi z vsebinskega vidika. In eh, sprejemamo dejstvo, da je komisija upoštevala številne pripombe in pomisleke, ki jih je imel parlament, še posebej tiste izražene v resoluciji. Ampak seveda hodič eh, ždi v podrobnostih, kot pravimo. In tukaj se šele začenja tista prava politična razprava, kjer mi kot institucija želimo imeti vpliv na izid teh pogajanj, gospod Fol. In v tem kontekstu bi se navezal na to, kar so dajali kolegi, še posebej gospod Lambrinidis in pa Sofie Intefeld, kar zadeva neobdelene podatke. Tukaj ne govorimo o tem, da bi omejevali ali zmanjševali eh, obseg teh eh, neobdelenih podatkov. Ne, gre za to, da bi se izognili sploh posredovanju neobdelenih podatkov in tukaj imamo jasen politični eh, preskok. In to je to, kar ta institucija želi sporočiti. Vprašanje namreč je, ali smo pripravljeni iti po tej poti in to je vprašanje, ki ga zastavljam komisiji, kajti za nas je to ključno vprašanje. Mi bi bili mnogo bolj zadovoljni z zamislijo, da bi ameriški oblasti, kar zadeva izmenjava podatkov, vstopali v stik s Evropsko um, agencijo kot je Europol, na mesto, da ZDA neposredno s SWIFTom uh, komunicira glede podatkov, ki so hranijo na ozemlju EU. Tako da vprašanje teh neobdelnih podatkov je ključnega pomena in tukaj so se kako navzel na to, kar so pravili eh, kolegi. To je vprašanje uh, sodnega varstva. To vsekakor je področje, kjer bi si želeli mnogo bolj podrobnih rešitev, kot smo jih imeli do sedaj. Še posebej nas zanima, kakšne pravice ima posameznik, ki meni, da je prišlo do določenih kršitev glede njegovih podatkov. Zanima me, ali bodo ti podatki, eh, te, te, te pravice enake, kot jih imajo ameriški eh, državljani. Torej, če zaključim. Sama časovnica je ključnega pomena, mi si želimo takšnega sporazuma čim prej. Jasno pa je iz te razprave, da ne želimo sporazuma za vsako ceno. Prav tako izražamo podporo poročevalki, to bi še posebej rad izpostavil in merim, da je njeno stališče, stališče, ki mu velja slediti. No in na zadnje, gospod Folk, mislim, da je verodostojnost komisije tukaj na kocki. Komisija nosi veliko odgovornost tukaj v teh pogajanjih, da zagotovi, da bo prišlo do rezultata, ki bo dober, pozitiven za Evropsko unijo, kar zadeva eh, mednarodni potek pogajanja. Ampak v tem kontekstu bi rad tudi jasno povedal, da Evropski parlament, še posebej ta odbor, želi konstruktivno prispevati k tej razpravi. Hvala. Hvala, gospod Busutil. Preden dam besedo poročevalki, bi morda lahko slišali še stališče predsedstva. Našvite posečil razpravo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Predsedstvo je z velikim zanimanjem sledilo tej razpravi. Kar zadeva dodatne podatke, ki bi jih lahko posredovali odboru. Naj povem, da je potekala razprava na to temo v februarju na svetu PNZ, kjer je večina držav članic potrdila potrebo po sklenitvi novega sporazuma in sicer čim prej. Eh, in tudi v okviru novega konteksta, v katerem se gibamo. Sveda je jasen cilj, ki ga želimo doseči skupaj s komisijo in z Evropskim parlamentom. Imamo mandat in priporočilo za začetek pogajanj. No in predsedstvo je začelo s celotnim postopkom, ki vodi v sprejetje mandata za začetek pogajanj pogajanj na podlagi priporočil komisije. Sveda so določeni problemi, o njih smo slišali, to smo si tudi mm, zabeležili in vzeli na znanje. Smo pa mnenja, da obstajajo določene izboljšave in po našem mnenju osnutek mandata upošteva določene pomisleke, ki jih je izrazil parlament. Tako da kot predsedstvo smo mnenja, da bi morali skušati storiti korak naprej v tem mandatu, pri teh pogajanjih in seveda smo si zabeležili tudi vprašanja, ki so bila izpostavljena tukaj v tej razpravi. Jasno pa je, da obstajajo tudi določena um, odprta vprašanja, določeni pomisleki. Vsi vemo, kakšen cilj želimo doseči. Jasno pa je, da potrebujemo tudi ustrezne jamstva, ustrezne garancije in izid mora biti zadovoljiv za vse upletene institucije. To pa je tudi vse, kar lahko v tem trenutku s tem v zvezi povemo. No, kot že rečeno, eh, in mislim, da je to bistvo, zelo, zelo pozorno smo poslušali stališče Evropskega parlamenta, kajte vemo, da ima Evropski parlament pri teh pogajanjih zelo, zelo pomembno vlogo. Mm, to je nekaj, kar zadeva celotno Evropsko unijo in eh, vse institucije. Dobro, zdaj pa predajam besedo ponovno poročevalki Ženin. Hvala. Ja, lahko le podarim kako pomembno je, da Evropska komisija razlikuje med temeljnimi političnimi odločitvami, eh, ki jih mora določiti EU, ne ZDA. In treba razlikovati med eh, dolgoročnimi posledicami takšnega sporazuma in pa našimi načeljnimi zahtevami. Načelo sorazmernosti je tudi izjemnega pomena. Potem prenos eh, neobdeljenih podatkov je nekaj, kar ne moremo odpraviti oziroma popraviti z mehanizmi nadzora, kajti tukaj gre za kršitve temeljnih načel zakonodaje z področja varovanja podatkov. Dejstvo je, da vsega, kar pozdravljamo, dejstvo, da nov osnutek mandata upošteva številne naše pomisleke, ampak tudi v tem novem mandatu je govora o 90 milijonih podatkih na mesec. In to ni ciljna izmenjava podatkov. Tukaj gre za izmenjava neobdeljenih podatkov, tako da mislim, da moramo biti jasni, kar zdaj v naše sporočilo komisiji in svetu, glede tega, kaj eh, pričakujemo. Vprašanje prenosa neobdeljenih podatkov ostaja zelo zapleteno, kompleksno vprašanje. Dejstvo je, da našo protiteroristično politiko na nek način predajemo tujemu podizvajalcu v drugi državi in uh, vem, da smo pod časovnim pritiskom, ampak vendarle sem mnenja, da je to nekaj, kar velja upoštevati in uh, v naslednjih tednih bosta komisija in svet to morala upoštevati. In ponovno nisem dobila odgovora na naslednje. Evropski državljani naj bi zdaj imeli enake pravice kot ameriški državljani, vsaj na podlagi mandata naj bi to bilo tako, ampak res me zanima, kaj dejansko sploh so te pravice. Eh, v takšnem primeru. Kaj so torej te konkretne pravice za evropske in posledično eh, ameriške državljane, če gre za to, da se zagotovi ustresno pravico do eh, sodnega varstva in tudi do pravice do upravne pritožbe in tako naprej. Skratka, ali obstaja neka preglednica, ki mi bo specifično pokazala, kakšni so, kakšne so te pravice v posameznih primerih. Hvala. Thank you, Mr. Fall. Hvala, gospod Fall. Ja, hvala vsem za ta vprašanja in za vaše pripombe. Bom skušal na vse odgovoriti, kolikor hitro se le da. Naj pa upozorim, da dokončni odgovori ne bodo znani, dokler ne dobimo jasnega mandata in dokler ne zaključimo uspešno pogajanje in dokler ne bo pred vami sporazum ki mu boste morali pač dati soglasje ali pa tudi ne. Tako da ne morem zdaj predvideti vseh eh, možnih razpletev, vsaj ne v tej fazi. Druga splošna pripomba. Seveda bomo v razpravi na svetu in pa potem v pogajanjih upoštevali vse, kar ste vi dejali in vsega, kar bomo storili, vse, kar lahko storimo, da vam predstavimo sporazum čim prej in upamo, da ga boste potem lahko tudi potrdili, upoštevajoč vse, kar ste nam povedali danes in tudi že večkrat prej, glede vašega temeljnega stališča s tem v zvezi. To seveda so nova pogajanja, nova pogajanja v okviru nove pogodbe in razlike kar nekaj. Upam, da ima Stavros Lambrini izprav, ko pravi, da bo politična volja ameriške administracije eh, boljša in večja kot v preteklosti. Za nas eh, bo novo več stvari. Komisija se bo zdaj pogajala v imenu EU, prej temu ni bilo tako, nikako ne nameravam zdaj eh, zmanjševati pomena sveta, ampak to, kar je izpogajal svet, je sporozum, ki ni narativna podpora v Evropskem parlamentu in to ne govorim zato, da bi se kakorkoli od tega oddaljil, ker tako ali tako mi ne bi verjeli e, in imate prav, ker stojim za tem, kar smo e, izpogajali, ampak zdaj smo mi glavni in pogajali se bomo v imenu nove komisije in e, ta komisija je zelo, zelo jasno vzela na znanje, kar ste izporočili na začetku njenega življenja. Kot drugo, vi ste tudi tukaj vključeni v ta postopek na način ki ga prej ni bilo. Imate pravico do polne in takošne informacije in na koncu eh, date soglasje ali pa tudi ne. In glede na to, da bomo redno tukaj poročali na vseh različnih ravneh, da boste vse čas eh, v polni meri obveščeni, bomo seveda še bolj kot prej upoštevali stališče, ki ga boste ubrali. Tako da vaš eh, vpliv na ta proces je ogromen, iskreno povedano. Kaj ti konec koncev, vam bo morala stvar biti všeč ali pa ne, in boste to sprejeli ali ne. In neumne bi bili, če bi vam predložili eh, v potrditev sporazum, če ne bi verjeli, da bo za vas to tudi sprejemljivo. To je torej duh, v katerem bodo stvari potekale. Rekl sem, da bodo pogajanja težka. Ja, nedvomno, za obe strani. in uh, upam, da bomo na koncu koncev deležni vašega zaupanja in vaše podpore. No in še zadnja splošna zadeva, preden se lotim bolj konkretnih vprašanj in tega ne pravim na polemičen način. Ne, tukaj ne gre za to, da naša politika boja proti terorizmu dajemo zunanjemu izvajalcu, kot ste vi rekli. Ne, uh, protiteroristična politika dan danes je neka, nek splet mednarodnega sodelovanja na, na različnih ravneh med najrazličnejšimi agencijami. Mi počnemo stvari za druge, drugi počnemo stvari za nas. Res je, da še nimamo sistema PNR, predlagali smo ga, pa ga nimamo. Res je, da nimamo sistema TFTP. Res je, da se je 11. september zgodil v ZDA in ne tukaj. Res pa je, da je 11. septembra izgubilo življenje veliko evropejcev. Dejstvo je, da imajo številne naše države, Eh, tudi nedavne, neposredne tragične izkušnje z takšnimi masovnimi terorističnimi napadi, kot eh, je bilo rečeno v razpravi. Skratka, mislim, da je nekoliko nepošteno govoriti o tem, da dajemo zadevo v izvajanje zunanjemu izvajalcu. Živimo v svetu, kakršen pač je. Američani so razvili določene zadeve. Informacija je pač surovina številnih eh, ukrepov na področju boja s terorizmom, policijskega dela in tako naprej in tako dalje. Skratka, izmenjava podatkov znotraj naših meja in pa tudi s tujimi državami je in ostaja bistveno vprašanje v boju proti terorizmu in to še dolgo časa v prihodnosti. No, zdaj pa k konkretnim zadevam. Odgovor gospodu Albrehtu petletno obdobje hrambe podatkov je nekaj, kar smo prevzeli iz direktive oziroma zakonodaje z področja preprečevanja pranja denarja. Po našem mnenju to ni nerazumno obdobje, sploh na podlagi tega, kar vemo o tem, da so tudi starejši podatki koristni za morebitne. Eh, preiskave v boju proti terorizmu. Eh, razumem pa, kar pravite in vsekakor se bomo zelo, zelo odločno pogajali glede tega vprašanja, da bi kar se da omejili na minimum številne tovrstne roke in obdobja. Seveda se zavedamo zakonodaje, v okviru katere delujemo, vemo, kakšna je osebina pogodb, vemo, kakšna je pravna praks, sodna praksa Evropskega sodišča in pa nacionalnih sodišč in tudi ustavnih sodišč in vem, da na koncu koncu, ko bomo izpogajali sporazum in ko bo eh, svet zadevo potrdil in posredoval naprej vam v potrditev, bomo to storili le, če bo zadeva v, popolnoma skladna z temeljnimi pravicami in sloboščinami zakonodajo na tem področju in upam, da eh, je to samoumevno. Stavros Lambrenidis, ja. Hm, politična volja na ravni EU, ja, upajmo. Vloga parlamenta je večja kot kajkoli prej, tudi pogajalec na naši strani bo drug, torej mi, komisija in v pogajanja vstopamo na nek način eh, z drugačnim razmišljanjem o tem, kako se stvari razumejo. Tudi mislim, da so dogodke tukaj v parlamentu tudi razumeli v Washingtonu. Vprašanje neobdelnih podatkov. To je bilo izpostavljeno v več prispevkih. To, da, to je mm, res težko vprašanje. Brez dvoma bi bilo bolje imeti sistem, ko ZDA reče, dobro, gledajte, zanima nas iz sledečih eh, razlogov na tej in tej podlagi ta in ta posameznik, prosim, če nam samo tole eh, šivankico posredujete iz celotnega sena, ki ga imate vi. Ampak sistem, kot je vzpostavljen, in ko govorim o sistemu, govorim o lastnem eh, sistemu SWIFT-a in pa eh, TFTP v sedanji obliki, torej oba ta sistema ne omogočata to vrstnega podrobnega izločanja podatkov. Tako da ja, imamo pač ta element neobdelnih podatkov, prav tako kot imamo pri PNR-ju in eh, pri drugih sistemih podobno težavo, saj se podatki v določeni količini preneš, prenesejo, da so na voljo za nadaljno obdelavo ali v primeru naše direktive o zadržanju in hrambi podatkov. Se ti podatki preprosto zahra, eh, shranijo, zato da so na voljo določeno obdobje za določene Eh, vnaprej znane namene. Tako sistem pač deluje. Ne mislim pa in ne želim tukaj sprožiti nesporazumov, ne mislim, da bi bilo možno zmanjšati količino neobdelnih podatkov na niž, da bi samo posredovali tiste ciljne podatke, ki jih potrebujo. Ampak v ta pogajanja vstopamo z jasnim razumevanjem, da je to bistveno vprašanje za nas in tudi za vas. In vsekakor bomo skušali zmanjšati obseg uh, teh neobdelnih podatkov, nedolžnih podatkov, če hočete, na minimum, tako da bodo ljudje pomirjeni, da poleg vseh ostalih varovalnih ukrepov njihovi podatki ne bodo izkoriščeni v morebitne druge namene. Druga pomembna stvar, ki jo velja tukaj povedati, je, da je ta kopica sena poleg eh, šivanke nekaj, kar ostaja anonimno in eh, zaprto in se v podatke ne posega, razen če obstaja jasen razlog za to in eh, če ni sprožena preiskava glede konkretne osebe ali oseb. Po podatkih se ne brska, potem kaj ostaje na ameriškem strežniku. Torej, Sistem danes funkcionira takole. Imamo ameriški strežnik za v bistvu severnoameriške podatke, imamo evropski strežnik za evropske podatke in preostali svet si pač izbere, kam bodo posredovali svoje podatke. Ljudska republika čira čara se pač odloči, da bodo imeli podatke v Evropi ali v ZDA. Sami se odločijo. Eh, veliko se eh, podatkov hrani izven ZDA, torej na evropskem strežniku. Če torej dobimo zahtevo strani ZDA, ki potrebuje podatke, ki niso pri njih, potem so ti podatki očitno pri nas in tukaj se pojavi potem problem. Eh, konkretno ste spraševali o v prejšnjem dovoljenju strani Unije, preden posredujemo eh, podatke na podlagi sumo v okviru PFTP. Tukaj, eh, TFTP, eh, to je vprašanje, glede katerega si predstavljam, da pogajanja ne bodo enostavna. V večini primerov podatke TFTP predstavljajo nekaj, kar se dodaja k eh, celi vrsti drugih eh, drugačnih podatkov in to potem privede do eh, določenih uh, indicov in posledično preiskav glede posameznih oseb. V, tako pač stvari potekajo v običajnem teku mm, mednarodnih protiterorističnih preiskav. In takšne indice se potem posreduje eh, ZDA ali kakšni drugi državi. Zdaj, lahko so tukaj tudi določeni elementi iz TFTP, eh, na koncu pač od posameznih primerov odvisno, kakšen delež posameznih indicov izhaja iz podatkov TFTP. Zdaj, glede tega, da naj bi Evropska unija potrdila vnaprej nekaj, kar američani razume kot običajno mednarodno sodelovanje eh, na področju proti terorizma. Tukaj lahko povem le to, da razumem, kar je bilo povedano, o tem bomo govorili in eh, vam bomo tudi poročali v doglednem času. Gospa eh, Sipl, ja. Razumemo, da bi bilo potrebno posredovati čim manj podatkov, to je jasno tudi naš namen in naš cilj, ko vstopamo v ta pogajanja in upam, da bomo na koncu lahko postregli z rezultatom, ki bo zadovoljiv. E, odgovor za Sophie Intefeld, ki je tu poleg mene, seveda je sorazmernost ključ do vsega tega. To je zamisel, ki mislim, da je jasna tisti, ki ste prebrali osnovek mandata, eh, gre za vladavino prava, gre tudi za bistven element dela, ki ga bomo opravili v okviru pogajanj. Tako da, ja, ne bomo se vrnili k vam z načem, kar bi vi lahko razumeli kot eh, nesorazmerno. Uh, eh, Mr. Buzotel. Potem odgovor gospodu Buzotilu. Da, naučili smo se nekaj, seveda je hudič vedno v podrobnostih in hudič se bo pokazal na pogajanjih, na zaključnih pogajanjih, vendar pa ni dvoma, da kar vas zadeva in, in kar pričakujete v končnem sporazumu bo v redu, želite več, m, mm, več podatkov glede upravnih pritožb, pravite, da je čas ključnega pomena, s tem se strinjamo. Pravna pritožba je ravno tako ključnega pomena in začenjamo z podmene, da evropejce je treba obravnavati enako kot državljane Združenih držav Amerike in temeljne pravice evropskih državljanov, kajti tukaj gre za temeljno pravico in o tem se nikakor ne pogajamo. Pogajamo se o nečem, kar bo v skladu s tem. In to je pomembno omeniti. Ustrajali bomo, da temeljna načela, temeljno načelo, da imajo ljudje pravico, da se obrnejo na sodišče in tožijo upravo, da se to spoštuje. Vemo, da, ima, da imajo ZDA tukaj uh, zakon o zasebnosti in to ni v redu, s tem se bomo morali uh, soočiti. To lahko rešimo do poletja ne morda tako, da bomo spremenili zakonodajo, vendar pa pričakujemo od američanov, da bodo pokazali razumevanje za to zadevo in da bodo zagotovili evropejcem pravico da na sodišču tožijo, tako kot v vseh demokratičnih sistemih, da uh, tožijo zaradi uh, zlorabe podatkov. Žal mi je, če sem bil dolg, upam, da sem odgovoril na glavno vprašanje. To je sedaj nov začetek, nova pogodba, nove politično okolje, ki se je oblikovalo. Nihče ne dvomi o tem in upamo, da bomo dobili ta mandat in da bodo jasne smernice in upoštevali bomo tudi politični mandat, ki smo ga eh, ki izvira iz te razprave, kajti na koncu konca moramo pripraviti nekaj, kar boste tudi vi sprejeli. Pogajali se bomo v dobri viri na taki podlagi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Fol, za vse informacije in za pripravljenost za sodelovanje pri pogajanji, gospod Albrecht. Tukaj imam še kratko vprašanje v imenu odbora. Želel bi vprašati morda pravno službo, če obstaja možnost, da prosimo za mnenje Evropskega sodišča glede mandata, ki izhaja iz pogodbe, preden pride do konca pogajanj glede tega sporazuma. Kajti mislim, da ni potrebno oziroma da ni ustrezno, da čakamo do konca pogajanj, da prejmemo mnenje o, o ustavnem okviru. In zato bi želel vprašati, ali bi lahko to že sedaj za to zaprosili, kajti na koncu se nam bo mudilo in morali se bomo odločiti na hitro. In mislim, da je zelo pomembno in tudi naša odgovornost v skladu z Lizbonsko pogodbo, da poznamo naš upravni, eh, upravni okvir. Hvala. Zabeležili smo si to vprašanje, ki ga je podal gospod Albrecht. In mislim, da obstaja pravna določba, to je člen 218, 11. odstavek in slišali bomo mnenje gospoda Perila. Izvolite. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Kot ste omenili, je v pogodbi določba in to je člen 218 odstavek 11, ki Evropskemu parlamentu omogoča, da prosi Evropsko sodišče za mnenje glede uh, predvidenega sporazuma in tukaj gre za sporazum, ki predvideva v skladu s sodno prakso bi vam tukaj morda lahko dal svoje mnenje, da ne bi smelo priti do nobene, da ne bi smelo biti težav na tej v tej fazi, da bi zaprosili za mnenje Evropskega sedišča glede skladnosti uh, sporazuma z pogodbo, pogodbo. Tukaj pa seveda je tudi politični vidik, vendar pa uh, pravna podlaga obstaja v pogodbi svet, parlament, komisija ali pa vsaka država članica ima pravico prositi za mnenje. Najlepša hvala za ta nasvet. Mislim, da moramo o tem razmisliti. Zabeležili smo si in s tem bi želeli zaključiti sestanek za danes dopovdne. Izčrpali smo naš dnevni red za ta dopovdenski del. Eh, prosim koordinatorje, da ostanejo v dvorani, tako da bomo nadaljevali s sestankom koordinatorja, ki bo zaprte narave. Gospod Lefol bo govoril o čezatlantskem dialogu in potem bo temu sledila. Mi pa se znova sestanemo o pol petih danes po plenarnem zasedanju. Torej, znova se sestanemo ob pol petih danes popovdne. Hvala.